čestiti, da sem danes skupaj s predsednikom sveta podpisal akt v skladu s 78. členom poslovnika. Naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa razpolagam.